Drage kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli na seji odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. No, običajno v ponedeljek popovdne kolegice in kolegi kapljajo počasi v dvorano, nekaj jih bo še prišlo gotovo. Dobili ste eh, dnevni red. Edina sprememba je, da lahko črtamo sejo koordinatorjev, ker je ta potekala eh, zadnji krat prejšnji teden v Strasboru. Kar zadeva jezike, lahko govorite in poslušate vse, razen estonsko in latvijsko. Jutri do povdne pa tudi malteščine ne boste morali, mogli poslušati. Potem vidite tukaj, da imamo eh, snemalce iz Združenega kraljestva ki bodo posneli naše delo. Upam, da se strinjate s tem, da so tukaj prisotni in če se strinjate, potem lahko kar začnemo z delom. Jutri pride Juho Paltevi in bo uh, sodeloval na naši seji skupaj z predsednikom Buzekom. Govorili bomo o ukrepih eh, Evropskega parlamenta na področju varovanja okolja. S tem smo že pri točki tri oziroma dve sporočila predsednika. Naša komisija dobro dela. Imamo sedaj Atlas Tal, torej ta predstavlja situacijo in stanje tal v posameznih državah članicah. Verjetno je to na voljo tudi na internetu, kar zadeva Združeno kraljestvo, Belgijo in eh, severno Francijo. Tukaj imamo opistanja tal s prebivalci in tako naprej in Atlas ugotavlja, da je prišlo do degradacije oziroma poslabšanja stanja tal v zadnjem obdobju. In seveda direktiva o kakovosti tal je neke vrste stalnica na dnevnih redih našega odbora. Drugo neprijedna tema. ICAO, mednarodna organizacija za letalski promet, se ta teden sestaja v Montrealu in nekatere ameriški letalski prevozniki so tožili komisijo, kar zadeva trgovanje z emisijami, ki jih povzroča letalski prevoz. Nekaj razprav smo o tem že imeli, nekaj omejitev je že, naprimer eh, enkrat mislim, da smo se sicer ob pozni nočni uri že v Strasburu pogovarjali o tem, ampak videti je, da bodo ZDA poskušale za Kanado in Mehiko sprejeti resolucijo, ki bo uh, poskušala uničiti naše trgovanje z emisijami, kajti veste, da tako letalski provoz kot tudi m, mm, prevoz po morju lahko prispevata v veliki meri k zmanjšanju emisij. Imamo tudi, prejeli smo sporočilo komisije o direktivi o tobačnih proizvodih, o delu na tem področju. Nekaj stvari se tukaj pripravlja in naš odbor je že sprejel več resolucij v zvezi z zdravjem in kajenjem. In kolegice in kolegi bodo verjetno lahko intenzivno proučili te načrte eh, komisije v New Yorku, ko je bil vrh v Združenih narodih o celih tisočletja, so govorili tudi o konferenci v Cancunu, bilo pa je tudi organizirano srečanje na visoki ravni eh, v zvezi z konferenco o eh, biotski raznovrstnosti, ki bo potekala v Nagoji. Gospod eh, Versenius, pardon, Arsenis nam bo morda nekaj povedal o tem nekaj stavkov morda o tem, kako stvari so potekale. Krito Narsenis, kar izvolite. Much, Hvala, gospod predsednik. Ta dogodek je bil zelo zanimiv, vse štiri dni so bile zanimive. V sredo smo govorili od 9. do 10. do povdne na visoki ravni o biotski raznovrstnosti. Dve vprašanji sta se postavili. Prvič videti je, da v Nagoji ne bo prišlo dogovora, razen če na ABS-u ne bo prišlo na pre, napredka. Gre za access genet, genetical sharing ali nekaj podobnega. Vsi voditelji držav v razvoju in tudi Brazilije so povdarili, da je tukaj treba narediti napredek. Vendar videti je, da, so, da je Evropska unija na drugi, v drugem taboru. Mi kot Evropska unija smo preprečili razpravo o bolj ambicioznem ABA-ju, o protokolu, ki se nanaša na genetski material, ki ga mi uh, uporabljamo in ki je patentiran Vsekakor pa gre za ne vem, nekatere koristi, ki jih bodo imeli lokalni prebivalci, zlasti domorodci v zvezi s tem. Hvala za kratke informacije o tej konferenci. Seveda, sever-jug in dialog med njima je vedno zelo težaven, ko gre za to tematiko, ampak do vrha v oktobru še imamo nekaj časa. Naslednja točka, tretja točka dnevnega reda je sprejetje zapisnikov sej 13. in 14. julija. Do konca današnjega oziroma jutrišnjega zasedanja lahko vložite pripombe, sicer bomo sprejeli ta zapisnik. Kolegice in kolegi, sedaj prihajamo na glavno točko današnjega popovdneva. Zelo me veseli, da lahko pri, pozdravimo naši sredi Kristalino Georgijevo komisarko za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje. In ravno to zadnje krizno odzivanje je tisto, za kar je naš odbor se še zlasti pristojen. In veseli smo, gospa komisarka, da ste si vzeli čas in ste prišli k nam. V zadnjih mesecih smo res doživeli nekaj velikih katastrof, povsem svetu se število ekstremnih eh, vremenskih pojavov povečuje. Po eni strani imamo suše, še slabše, na drugi strani pa so poplave. Pa tudi požari gozdov v gozdovih in nekateri drugi pojavi, ki postajajo vse bolj ekstremni. In državljanke in državljani Evropske unije se seveda sprašujejo, kaj lahko Evropska unija za njih stori, da bi razvili in uporabili vse zmogljivosti, ki jih imamo v Evropi. Konec konca jih imamo v Evropi veliko. V preteklih letih smo o tem že večkrat razpravljali, namreč kako zagotoviti nek sinergični učinek, kako sodelovati, kako integrirati naše napore, tako da bomo razvili čim boljše ukrepe in strategije na tem področju. Danes smo vas eh, povabili, da nam poročate o eh, stanju razprave v novi komisiji, kakšni so vaši načrti in zelo nas zanima tudi, kakšni so morda zakonski predlogi, ki jih pripravite, pa tudi program dejavnosti komisije. Še enkrat prisrčno dobrodošli v naši sredi, sedaj pa vam dajem besedo. Najlepša hvala spoštovane poslanke in poslanci. V veliko čast in veseljem je, da sem danes lahko tukaj z vami. Večino svojega poklucnega življenja sem posvetila okoljevarstvenim temam in zato morda lahko nekaj prispevam razpravam, ki jih boste imeli v vašem odboru. Danes bi želela govoriti o Eh, o krepitvi zmogljivosti Evropske unije za krizno odzivanje. To je na vrhu naš, mojega eh, programa za letošnje leto. V začetku letošnjega leta je parlament pozval komisijo, da ustvari Evropski mehanizem za eh, hitro odzivanje v krizah in sama bom pripravila nekatere predloge, da se odzovemo na to, glede na izzive, ki, s, s katerimi se soočamo. Gospod predsednik, na začetku ste povdarili, da se soočamo z vse več eh, katastrofami. In to je realnost. Svet se spreminja in se bo še naprej spreminjal. Od leta 1975 se je pogostnost katastrof za petkrat povečala. Gospod svetovno gospodarstvo pa je raslo v tem obdobju za tri do štirikrat, kar pomeni, da so ekstremni vremenski pojavi bistveno hitreje naraščali. Vsako leto so številke, ki jih zabeležimo, izjemne. Danes v povprečnem letu imamo 230 milijonov ljudi, ki jih prizadanejo katastrefe katastrofe. 85 tisoč jih umre in stroški za gospodarstvo so okoli četrt odstotka, to je okoli 66-67 milijard evrov. Vendar letošnje leto je bilo nikakor povprečno. Torej, moj nekdanji profesor statistike je rekel, lahko daš glavo v hladilnik in lahko daš glavo v pečico, tvoja eh, temperatura bo povprečna, ampak seveda boš pri tem umrla. Torej, gre za nenavadno leto. Leto 2010 bo resnično zapisano v analih kot popolnoma nenavadno leto. Imeli smo katastrofo v Haitiju. 230 tisoč ljudi je umrlo, 300 tisoč uh, jih je bilo um, um, ranjenih, poškodovanih, en milijon brez uh, domov. Šest dni smo imeli izbruh vulkana na Islandiji. Eh, v Evropi se je zaustavil promet, letalski promet in stroški in posledice so seveda dosegli tudi druge kontinente. Imeli smo tudi izbruh Mm, vulkana pod vodo, ki je povzročil nekatere negativne posledice, ki jih še niso ocenili v Mehiškem zalivu in v drugih obdelih. Evropa, Poljska, Češka, Slovaška, Romunija, Moldova, Srbija in Ukrajina so v enem poletju imele ogromne poplave. Imeli smo suše in Poskušali smo preprečiti te suše, vendar kljub temu eh, so nas prizadele v veliki meri bolj kot leta 2005. Imeli smo eh, požare gozdov, pa poplave v Pakistanu in moram reči, da situacija v Pakistanu je zelo zaskrbljujoča. Kajti obšir, eh, torej eh, obseg te katastrofe je enkraten. 20 milijonov ljudi je prizadetih in s posledicami se bomo borili še mesece in leta. Ne moremo pa tudi pričakovati, da se bo ta trend umiril v prihodnosti. Zakaj ne? Prvič zaradi podnebnih sprememb, drugič zaradi povečevanja prebivalstva in koncentracije eh, prebivalstva v urbanih območjih, tretjič zaradi raznolikosti in obsega svetovnega gospodarstva povzroča celo vrsto uh, katastrof kot ta, ki je bila v Mehiškem zalivu in četrtič zaradi terorizma. V tem kontekstu je torej popolnoma jasno naslednje. Ne smemo biti presenečeni, da več kot 90 odstotkov naših državljanov zahteva od Evropske unije da poveča svojo vlogo na področju odzivanja na krize. In to je tisto, kar počenjamo glede na realnost eh, na terenu in zahteve naših eh, državljank in državljanov. Kaj je torej tisto, kar lahko naredimo? Na štirih področjih lahko Evropska unija koristno opravi koordinacijo, ne da bi ogrozila potrebo po usklajevanju resursov in odgovornosti za krizno odzivanje na najnižji ravni. Kaj to pomeni? Lokalne oblasti, nacionalne vlade morajo biti primarno odgovorne za to, ampak kljub temu Evropska unija ima veliko vlogo pri tem. Kadar posamezne države se odzivajo na krize oziroma nesreče, lahko računajo na pomoč iz Evrope in drugih držav. In to je seveda zelo pomembno, kar zadeva reševanje življenj in zmanjšanje eh, socialno-ekonomskih eh, stroškov. Drugič, skupno usposabljanje in učenje iz izkušenj pomaga krepiti nacionalne sisteme in EU je tako bolj učinkovita. Tretjič, obstajajo sredstva, ki jih je najbolje združevati na ravni skupnosti, ker so bodi si zelo draga ali pa jih zelo redko uporabljamo, zato nima smisla, da vsaka država članica kupuje ta sredstva. In ne nazadnje, dober, koordiniran uh, uh, odgovor oziroma odzivanje bo pomagalo ne samo nam doma, temveč bo pomenilo tudi boljšo podobo Evropske unije v. Eh, svetu in doma. Na ta način bodo državljani bolj verjeli, da smo sposobni odzivati se. Kaj torej komisija torej predlaga? Nekaj moram povdariti, kar česar se moramo zavedati. Danes imamo sistem odzivanja, ki je že dober. Ko smo v centralni Evropi imeli poplave, smo v urah iz držav članic mobilizirali včasih celo več sredstev, jih bil, kot jih je bilo potrebno. Ko smo se odzvali na situacijo v Pakistanu, smo organizirali države članice tudi zračno pomoč na način, ki ga je pakistanska vlada ocenila kot zgleden. 25 držav članic je ukrepalo na Haitiju in to na učinkovit in usklen način. To pomeni, da ne začenjamo iz nič. Nekaj smo že dosegli, na to smo lahko ponosni. Ampak, pravim, ampak. Naučili smo se iz preteklosti, iz poročila Barnjeja, iz eh, posvetovanj med državami članicami in iz inputov od več kot sto deležnikov in na ta način smo lahko ugotoviti, kateri so koraki, ki jih moramo narediti in o teh bo komisija v naslednjih mesecih v posebnem sporočilu eh, nekaj spregovorila. Zakaj gre? Moramo se premakniti od tega, kar imamo danes. To je ad hoc odzivanje. Pride do katastrofe, mi se na njo odzovemo in, na ta, in potem pomagamo priti moramo na unaprej načrtovano in unaprej eh, predvideno takošnje odzivanje. To, kar bo komisija predlagala v svojem sporočilu, je naslednje. Najprej načrtovanje scenarijev, kakšne katastrofe nas lahko prizadanejo. Drugič, ocena eh, sredstev, ki jih imamo, tako da bodo države članice prostovoljno vnaprej namenile nekatera sredstva, ki nam bodo na voljo. Ko bom torej poklicala nekoga v neki državi članici, ne bom eh, v negotovosti, ali se bodo lahko odzvali. Natančno bom vedela, kdo se bo odzval, kako se bodo v posamezni državi članici odzvali. Tretjič. Transportni aranžmaji bodo pripravljeni. Tukaj je Evropski parlament jasno zahteval, da to potrebujemo. Predvideli smo tudi večjo logistično koordinacijo in skupine, ki v tretjih državah, recimo v Pakistanu na Haitiju, jih lahko odpošljemo tja in jih lahko vključimo v delovanje sistema Združenih narodov. Torej Evropska unija bo na ta način bolje integrirana v eh, odzive, ki jih koordinirajo Združeni narodi. To bo srčika nove zmogljivosti Evropske unije za krizno odzivanje. In za delo izven Evropske unije bomo sodelovali s Cathy Ashton in novo službo za zunanje delovanje, tako da bo naš prispevek sestavni del celovitega evropskega odzivanja na največje katastrofe. V izjemnih okoliščinah pa bo to seveda tudi vključevalo vojaška sredstva, če bo pač to potrebno. Še zadnja stvar. V sporočilu bomo povdarjali, kako bomo državljankam in državljanom uh, sporočili, kak, kaj delamo in kako ukrepamo. Kaj ti jasno je, da zelo pogosto se leti sprašujejo, ali je naš pristop koristen in primern ali ne. Obstajajo seveda za letošnje leto še druge prioritete na tem področju. Prva prioriteta je izvajati priporočila iz našega pripor, eh, sporočila o pripravljenosti in uh, intervencijah. Naj povdarim, da pozdravljamo Ferrero poročilo, ki ste ga sprejeli na septembrskem plenarnem zasedanju. Če hočemo, da bo ta pristop deloval, mora ta horizontalno biti povezan z vsemi instrumenti, ki so nam na voljo. To so direktiva o poplavah, se ve, so dva direktiva in direktiva o uh, oceni učinkov na okolje. Tesno že sodelujemo z državami članicami, z komisarikami in komisarji, katerih delo je povezano na krizno odzivanje. Kot komisar za ukrepanje na področju varovanja okolja in seveda tudi z komisarko Katie, Katie Ashton. Naslednje leto bomo torej pripravili na podlagi tega sporočila zakonodajne predloge in prepričana sem, da boste zadovoljni z resnostjo, s katero smo se lotili naloge, ki ste nam jo zadali, namreč da imamo učinkovito in uspešno uh, zmogljivost Evropske unije za krizno odzivanje. Hvala. Hvala, gospa komisarka Georgieva. Hvala za jasna sporočila, kar zadeva koordinacijo zmogljivosti, kar zadeva načrtovanje v Evropski uniji. Našteli ste vse poplave in druge katastrofe, s katerimi smo se srečali v letošnjem letu in gotovo nas nič boljšega ne čaka v naslednjih letih, zato bo koordiniranje eh, teh dejavnosti potrebno. Vrsta kolegic in kolegov se je že javila k besedi, najprej Krito Narsenis. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, lepo vas pozdravljam na našem odboru in čestitati vam želim za vaše odgovorno vedenje, za vaše odgovorno opravljanje svojih nalog tudi v Pakistanu in zlasti v Pakistanu, kajti to je bila v zadnjem času najhujša naravna eh, nesreča. Ravno tako vam čestitam tudi za vse zamisli, ki jih vključujete v prihodnje sporočilo. Strinjam se s temi zamislimi. Mislim, da gre do stvari res v pravo smer. In želel bi se osredotočiti na nekatere stvari. Mogoče so te stvari vključene, eh, ampak ne tako jasno. Moramo se ukvarjati tudi s preprečevanjem humanitarnih kriz, kajti vemo, da so nekatere države bolj ranljive. Seveda je to vedno bolj povezano tudi s podnebnimi spremembami. Vemo, da obstajajo države, ki bodo leto zelo trpele zaradi tega. Mogoče bi lahko začeli že sedaj delati z njimi. Vem, da eh, je to odgovornost, ki jo ima več komisarjev, ampak nekdo se bo moral ukvarjati s humanitarno krizo, ko bo do nje prišlo. Neke vrste koncept preventive humanitarnih eh, kriz bi moral biti vključen, kajti prav gotovo bo do teh prišlo. Istočasno pa želim povedati, da mi je zelo všeč vasa zamisel, da se pogostevanje uporablja kot urodje za preprečevanje poplav v prihodnje v Pakistanu. Mene zanima, kaj vi mislite? Ali se najprej temu sredotočamo na odpornost ekosistemov, na ohranjevanje ekosistemov, kako zagotoviti močnejše ekosisteme za preprečevanje teh, eh, teh eh, kriz in tako, da ne bo več prihajalo do podobnih kriz. Hvala, sedaj pa gospa Estrela. Obrigada, senjor prezident, senjora komisarje, tambaj, gradijo su, su. Najlepša hvala. Gospa komisarka, za zelo jasne izjave, za zelo celovito predstavitev in hvala tudi za realne ocene situacije v Evropi, pa tudi drugije v svetu. Strinjam se s tem, kar ste rekli, namreč, da so te katastrofe oziroma krize vse bolj pogoste in vse bolj uničujoče. Znanstveniki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami in napovedujejo, da bo prišlo do še poslabšanja situacije. Seveda moramo preprečevati, moramo se boriti proti podnebnim spremembam. Istočasno pa moramo delovati tudi takrat, ko se krize oziroma katastrofe pojavijo. Mehanizem za krizno odzivanje je seveda zelo pomemben. To velja tako za nas v Evropi, pa tudi za pomoč, ki jo moramo nuditi tretjim državam. Govorili ste o poročilu Ferreira, ki eh, ga je prejšnji teden sprejel Evropski parlament na plenarnem zasedanju v Strasburu. V poročilu Ferreira imamo ponovno naštete tiste predloge, ki smo jih enkrat že sprejeli in sicer v poročilu, za katerega sem jaz bila poročevalka. Bolj konkretno naj povem, dogovorili smo, da bo Evropski observatori za um, suše in nekatere druge krizne pojave treba vzpostaviti. Predlagali smo tudi, da bo treba pripraviti direktivo za preprečevanje požarov v gozdovih in za boljše Eh, upravljanje oziroma varovanje gozdov. To naj bi se zgodilo do leta 2012. Prejšnji teden pa smo ponovili to zahtevo oziroma ta predlog. Zato bi želela vedeti, kakšen je trenutni status teh predlogov in kaj vi kot komisarka oziroma komisija nameravate narediti v zvezi s temi predlogi, ki jih je posredoval Evropski parlament. Hvala. Hvala, Edite Strela. Jan Gebranje, naslednji. Dank u wel, voorzitter. Ook ik dank de. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisarki za njeno poročilo in prispevek k tej razpravi. Podobno kot ostali kolegi želim tudi sam povdariti, da je preventiva izredno pomembna, zlasti če govorimo o deforestaciji in biotski raznovrstnosti na eh, splošno. Kaj ti veliko naravnih nesreč je posledica eh, okoljskih, eh, za, okoljskih sprememb. To bi želel podariti, istočasno pa postaviti vprašanje. Mogoče to ne spada v vaš resor, mogoče je to stvar, s katero bi se morali ukvarjati nekateri vaši kolegi. Ampak v Tanzaniji načrtujejo cesto preko poščave Serengeti. To bi lahko uničujoče vplivalo na to območje. In sedaj vas sprašujem, tudi pisno vprašanje v zvezi s tem sem že poslal. Ali komisija namerava kakorkoli ukrepati v tem primeru? Ali ste pripravljeni prispevati? k iskanju alternativ, kajti alternative prav gotovo obstajajo in ali lahko politično in finančno kakorkoli vplivate na Tanzanijo, da se drugače odloči. Hvala. Ja, Hvala. Tudi sam še imam dve, tri vprašanje pred drugimi kolegicami in kolegi. Pristojni ste tudi za humanitarno pomoč in torej za krizno odzivanje. To sta neke vrste dve plati medalje, ki se pojavi, ko gre za krize oziroma nesreče. Govori, pristojni so torej za humanitarno pomoč in za krizno odzivanje, za kar smo mi v odboru pristojni. Zanima me, kako to deluje, dve agenciji, pa ne vem, kako to dobro sodeluje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Rekli ste, da hočete razviti zmogljivosti, ki bodo v rezervi na voljo na, in to na regionalni, lokalni in nacionalni ravni. Kdo pa bo to financiral? Recimo civilna zaščita ali ne vem, gasilci v neki državi članici, ki bi pomenili zgolj rezervne zmogljivosti, bi lahko bilo zelo drago, zahtevno in upravljanje teh rezerv vedno povzroča tudi stroške. Ali bodo stroški, ti stroški pokriti iz eh, proračuna skupnosti ali bo to moral nekdo drug narediti. Tretje vprašanje, Lizbonsko pogodbo bom citiral. Člen 214 določa, da bomo imeli evropsko, evropske prostovoljne Eh, enote za humanitarno pomoč. Ali imate že kakšne bolj konkretne predstave, predstave o tem? Predlagam, da kar odgovorite na to, potem, če bo še kdo imel vprašanje, pa bomo nadaljevali. Izvolite. Any, any še kakšno vprašanje ali kar začnem z odgovori? Mogoče bi bilo najbolje, da takoj odgovorite na dosedaj postavljeno vprašanje, potem pa prejdemo na drugi del. Hvala. Najlepša hvala. Vsem se vam zahvaljujem za zelo dobro vprašanje. Naj začnem s vprašanjem o preventivi. Nobenega načina ni, kako se soočati z eh, vedno pogostejšimi in intenzivnejšimi Eh, naravnimi katastrofami. Eh, zato se osredotočamo na pripravljenost in sodelovanje. Seveda imamo ogromno dokazov, dokumentiranih dokazov, da se eh, vlaganja v pripravljenost in preventivo izredno splačajo. In če razmišljamo o odzivu Evropske unije, potem eh, o tem razmišljamo celovito. Pripravljenost, preprečevanje, odzivanje in potem rehabilitacija in pa povratna informacija. Tako, da se bomo lahko pripravili bolje za naslednje ukrepe. Pakistan je bil zelo očiten primer. Zato, ker je Pakistan ena od 30 držav, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam. Pakistan ima vse tiste elemente, o katerih sem govorila. Nanj vplivajo podnebne spremembe, rast eh, prebivalstva je zelo visoka, ljudje se selijo iz podeželja eh, na mesta, Ne bi tega smeli narediti. Ko sem šla v Pakistan, sem ugotovila, da so nekatere vaši popolnoma uničene. In eh, te vasi so bile na krajih izgrajene, kjer sploh ne bi smeli nič graditi. Ampak, če bodo ponovno zgradili stavbe na istem mestu, bo čez nekaj let prišlo do istega. In, eh, in eh, prav gotovo je, da. Eh, deforestacija igra zelo pomembno vlogo. To velja za Pakistan in tudi za Haiti. In eh, prišlo je tudi do zdrsov zemlje, ki so eh, ubili ogromno ljudi in če bi v tej državi obdržali svoje gozdove, bi do takih primerov ne prihajalo v tolikšni meri. Torej, delo na preprečevanju, na preventivo, na odpornosti ekosistemov držav in družb je nujno. In eh, že smo začeli delati v tej smeri. Nekaj je, kar ni prav hudo dobro poznano in sicer že danes z našega proračuna za humanitarno pomoč porabimo zelo blizu oziroma nekje med 6 in 8 odstotki po zadnjih eh, izračunih, Peter, imam prav, torej 608 odstotkov tega proračuna je šlo za pripravljenost. V okviru humanitarne pomoči smo eh, začeli s eh, programom DPECO, ki se osredotoča na pripravljenost eh, za naravne nesreče v tistih državah, ki so najbolj izpostavljene. Samo tako bomo lahko izboljšali situacijo, zmanjšali število žrtev, samo tako, da bomo okrepili tudi ekosisteme in pa celo zmogljivost. Delamo tudi z Koni Hedegard s komisarko za eh, podnebno delovanje, torej kako iz tega narediti skupni cilj, v, kati, v doseganje katerega bomo prispevali vsi. Ta naloga je tako ogromna, da jo lahko izvajamo samo skupaj. Evropa mora sodelovati eh, na ravni EU, mi pa moramo sodelovati z drugimi in samo tako bomo lahko kaj naredili. V tem sporočilu se bomo osredotočali na odzivanje na naravne nesreče z vidika upravljanja sredstev. Ampak vse to se bo umeščalo v ta celoviti pristop in eh, način razmišljanja je ta, se pravi eh, pri, eh, pripravljenost, preprečevanje, odziv in pa eh, ponovna izgradna ter feedback, rehabilitacija oziroma potem feedback. Potem eh, je bilo še eno vprašanje postavljeno, ki sem ga šlisala že na eh, hearingu in sicer o našem pristopu eh, do nesreč. Torej, naš pristop je pristop, ki vključuje možnost nastopa več eh, nesreč. Pripravljamo analize eh, ocen tveganja za vsako vrsto nesreč, vključno z gozdnimi požarji. To bo vključeno tudi v program dobrih praks pri prečevanju eh, katastrof. In tu, kar zadeva dodatno zakonodajo, ali je potrebna ali ne, marca 2010 je komisija začela z razpravo z, o prihodnosti EU delovanja na področju preprečevanja gozdov. To je e, zelena knjiga o varovanju gozdov in informiranju. E, proces konsultacije oziroma posvetovanja se je zaključil poleti, julija se trenutno ocenjujemo, kaj, kaj je to posvetovanje prineslo in na podlagi teh rezultatov bomo zgodaj leta 2011 oblikovali politični pristop in ga predložili. In eh, gozdni požari so del tega. Delo torej poteka. Z drugimi besedami. Prav gotovo bomo izvedli oceno tveganja gozdnih požarov, potem program usmerjanja in dobrih praks, ki se bo osredotočal zlasti na gozdne požare. Ravno tako pa bomo razmišljali o tem, kakšna bi bila najboljša pot oziroma kakšen bi bil najboljši način eh, rešiti te probleme za zakonodajo oziroma kakšne praznine obstajajo v zakonodaji, česa zakonodaja še ne pokriva. O tem letu in o Tanzaniji. Veliko ne vem tega. Vem, da ta načrtovana cesta odpira možnosti, ampak če bo tekla preko zelo pomembnega gozda, utegne prinesti dosti več eh, škode tej državi in celemu svetu, kot pa koristi. Temo smo bili priča že veliko krat. Cesta se zgradi, potem začnejo potekati gospodarske dejavnosti tudi v gozdu in često so te gospodarske dejavnosti dosti obširnejše, kot pa so predvidevali na začetku. Se bom pozanimala o tem vprašanju in vam odgovor dala v naslednjem tednu oziroma k malu. Kako združiti humanitarno pomoč in civilno zaščito? To je eden od tistih primerov, kjer ženin in nevesta na začetku četko nista želela se poročiti, pa so jo prisilili k poroki. Gre za neke vrste pripravljeno uh, poroko, torej. ampak potem, ko uh, se poročita, pa srečno živita. In jaz sem sama presenečena na tem, kako dobro poteka ta proces integracije med civilno zaščito in humanitarno pomoči. Kaj ti pričakovala sem več uh, odpora strani institucij, ampak realnost tega leta In ta ogromna naloga, s katero smo se soočali, ko smo morali pomagati ljudem, ki so to pomoč potrebovali, torej vse to je združilo obe ekipi na terenu in to učinkovito združilo. Potem pa smo lahko eh, rekli, da je prišlo tudi do vpliva na vzgor. In eh, ta učinek je, eh, je potem to integracijo zacementiral. In rezultat je ta, da imamo se zdaj v Pakistanu eno ekipo, ki združuje humanitarne strokovnjake in pa ljudi, ki delajo na civilni zaščiti. To torej, je doslej je bilo to v redu, ampak moramo zagotoviti, da se bo ta eh, proces nadaljeval in da uh, bodo komunikacije o tem tudi ustrezne. Potem naslednje vprašanje člen 214 o eh, eh, enotah prostovoljcev. Začeli smo s pripravljalnim eh, postopkom. V četrtek ta teden, mislim, začenjamo formalni postopek, v okviru katerega bomo določili način, kako bomo te enote oblikovali. Ne bi želeli vsega, Eh, biti prepozni, kajti naslednje leto je leto prostovoljstva. Vendar pa tudi nočemo eh, ponuditi nečesar, kar ne bi bilo dodelano. In mogoče se bomo odločili za pilotno fazo. Najprej bomo oblikovali nekaj manjšega, potem bomo pa to nadgradili naslednje leto. Tako da bo to, kar bomo naredili, resnično prispevalo eh, dodano vrednost k prostovoljstvu. Mislim, da so bila to vsa vprašanja v tem krogu. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, Moje zadnje vprašanje se je nanašalo na zmogljivosti rezerve stand-by. Se upravičujem, ja, hvala lepa. To je eh, vprašanje za 600 tisoč evrov. Naj vam odgovorim, koliko se le da natančno v tej fazi. To, kar predlagamo, je za države članice. In sicer države članice morajo prostovoljno ponuditi sredstva eh, v razpolaganje za eh, skupnost. Države članice plačajo za ta sredstva, prednost, korista države članice pa je vzajemnost, kajte če bodo države članice eh, potrebovale pomoč, jo bodo dobile od drugih. Posvetovala sem se z večjim številom držav članic, obiskala sem njihove centre za civilno zaščito in doslej je bilo kar precej navdušenja za takšno, eh, eh, za takšno usmeritev so bila tudi nekoliko drugačna mnenja, ampak obstajajo tudi res eh, drugi elementi, ki jih je nemogoče rešiti na ta način. Eno je prevoz. Če neka država združuje sredstva, če izbere, da je to treba potem prepeljati nekam drugam, se priča, pričakuje, da se jim ponudi to, da še nekdo drug prevzame del stroškov za to. In drugič, če Eh, bomo pripravili tudi sredstva, eh, ki bodo zapolnila določene eh, praznine, določene pomankljivosti, torej če bo skupnost pripravila to, potem bo tudi to nekaj stalo. No, sama menim, da naši davkoplačevalci pričakujemo, da bomo čim bolj učinkovito uporabili vsak evro in da dokažemo, da se učinkovito vsak evro, ki se porabi na evropski ravni, res porabi učinkovito, da prinese več kot evro porabljen na nacionalni ravni. Vendar pa se ne bom pretvarjala, problem je ogromen in eh, ne vem, če nam bo uspelo pripraviti posem eh, stroškovno neutralen program. Mislim, da bodo določeni stroški in potem bomo morali najti način, kako povezati nacionalna sredstva in in jih združiti v skupno silo. Nimam še podrobnosti. Najprej moramo predložiti eh, predlog politike. Če dobimo podporo, potem moramo izvesti vso oceno, moramo oceniti stroške eh, in tu smo sedaj. Hvala lepa. Gospod Peter Cangel in njegovi sodelavci, namreč tukaj imamo dva sedeža, ampak tudi tam vam je čisto dobro. Z veseljem smo prisluhnili temu, da to zelo dobro deluje, torej obe enoti pod enotno upravo, ponavadi vedno prihaja do sporov, rivalstva in težav. Še imamo vprašanja. Pas aj kot Lepa, hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala, gospa komisarka, da ste tukaj in tako natančno predstavili svoj resor. Najlepša hvala še enkrat. Eno konkretno vprašanje imam, kaj ti omenili ste tudi vprašanje Mehiškega zaliva oziroma problem Mehiškega zaliva. In uh, moje vprašanje se bolj nanaša na. Eh, krizno odzivanje eh, v primeru onesnaženja evropskih voda. Upajmo, da do tega ne bo prišlo. Eh, jutri bomo verjetno sprejeli rezolucijo v tem odboru in tu zahtevamo za čezmejno odzivanje vseh enot na evropski ravni. V kolikšni meri sodelujete s državami članicami na tem oziroma v koliki meri delate na tem vprašanju in kako eh, izgledajo tudi zmogljivosti. Eh, ali ste naredili analizo, ki bi pokazala, da imamo sploh dovolj zmogljivosti za tako stvar? Hvala lepa. Gospod Richard Zeber. Hvala lepa, gospod predsednik. Okoljska politika je po mojem mnenju naredila za navskrižno skladnostjo velik korak naprej. Treba se držati pravil, če želimo dostopati do kmetijskih sredstev. Ali si lahko predstavljate nekaj podobnega, da bi to uvedli tudi v našo politiko, recimo regionalno politiko? Kot rečeno, videli smo, da je nujno ustvariti neko odpornost v primeru katastrof. Slišali smo mm, katastrofe, kot so poplave in podobno. Imamo tudi direktivo o poplavah, s katero smo naredili prvi korak, vendar pa se vedno znova dogaja, da je pravni okvir še premalo razdelen za to, da bi lahko pravočasno odreagirali ob takih nesrečah. Zanima me, ali si boste prizadevali v okviru komisije, da bi to navskrižno skladnost za pripravljenost, za odzivnost financirali iz evropskih sredstev. Zato da bi dali na voljo potem kmetijska oziroma regionalna sredstva. Skratka, govorim o povezavi med politiko, ki bi bila dovolj odporna, če smem tako reči, na evropski ravni in cilji oziroma nameni, za katere se splačujejo evropska sredstva. Slišali smo tudi zaščita pred recimo poplavami in zavarovanja Moram reči, da si komaj da lahko zamislim, kdo bi hotel zavarovati za primer takih nesreč. Ali si predstavljate, da bi se lahko v prihodnje kdo konkretno ukvarjal prav s tem vprašanjem zavarovanj? Hvala lepa. Tudi v naši resoluciji iz septembra se je to pojavljalo in mislim, da bomo to imeli tudi v resoluciji o razlitih nafte. Namreč ali smo zavarovani, kako lahko odpravljamo škodo. V veliko primerjih ni veliko dobrih zavarovanj ali pa zavarovanj sploh ni. To je verjetno razsežnost, ki se tudi dotika vašega resorja. Namreč eh, zavarovalna industrija bi morala ponuditi ustrezne rešitve, zato da ne bodo vedno davkoplačevalci tisti, ki bodo to škodo pokrivali ampak bi imeli take, recimo, temu kolektivne sisteme. To sta bili še dve vprašanji, izvolite, beseda je vaša. Uh, v zvezo z vprašanjem o Mehiškem zalivu. Že od samega začetka smo naredili pravo stvar s tem, da smo vse komisarje, ki so kakorkoli odgovorni za Mehiški zaliv, to je komisar za okolje, komisarjem Otingarjem na prvem mestu, to se pravi eh, komisarji za okolje, potem sem bila jaz vključena in eh, komisarka za ribištvo. Moram reči, da smo imeli zelo odkrite pogovore z zasebnim sektorjem. Na tem sestanku se nismo skrivali, eh, nismo skrivali problemov in svojih pričakovanj. In, kom, Komisar Ettinger bo kmalo pripravil sporočilo o tej zadevo in sicer gre za to, da se oceni, v kakšni smeri naj se pripravi zakonodaja, močnejša zakonodaja na tem področju, na področju voda. ta zakonodajni eh, predlog bo ali eh, razširil področje uporabe obstoječe zakonodaje ali pa bo predlagana nova zakonodaja in potem bomo pač videli na podlagi ocen, kam bomo šli. Lahko vam že povem na podlagi dosedanjih razprav, da je v komisiji in zasebnem sektorju veliko razprav o tem. in da nameravamo biti zelo zahtevni. Jasno je, da se Mehiški zaliv lahko zgodi tudi v Evropi. Na srečo se še ni, ampak kaj bomo pa naredili, da se to ne bo zgodilo? Prav gotovo gre v tem primeru za eh, tehnološko oceno, za politično eh, presojo in kmalo bomo predložili ta papir. Na začetku, no tu je z menoj nekdo eh, eh, iz mojega kabineta, ki se ukvarja s to zadevo. Na začetku nisem bila čisto prepričana, kako bodo stvari eh, se odvijale, ali bo zasebni sektor imel svoje apetite ampak eh, v prvem razgovoru niso bili ravno navdušeni, ampak mislim, da so se kmalo začeli zavedati, da bo treba okrepiti zakonodajo z njimi ali pa brez njih. In eh, potem so seveda postali bolj pragmatični in so se odločili sodelovati. Seveda imajo različna podjetja v zasebnem sektorju različne pristope. Nekatera so bolj naklonjena take zakonodaje, druge manj. Ampak eh, delo na tem področju poteka zelo intenzivno. Potem direktiva o poplavah in pa financiranje. Nekoliko sem razočarana, ko vidim kako države uporabljajo razpoložljiva sredstva. Nikako ne v zadostni meri. In res upam, da bomo letos se nečesa naučili. Upam, da nas je letošnje poletje opozorilo na to, kaj se lahko zgodi Proaktivni smo v svojih stikih s tistimi državami članicami, ki so najbolj izpostavljene, spodbujamo jih naj izkoristijo vsa sredstva, ki so na razpolago in moram reči, da so sedaj države članice začele uvidevati to potrebo. Mene pa skrbi nekaj. Največja težava je v zmogljivosti absorpcije sredstev za fizično Eh, infrastrukturo. Po drugi strani je pa tu dolgoročno načrtovanje in obe stvari nista usklajeni, vendar se moramo eh, potruditi, da bomo to uravnotežili, kajti ni vedno pomembna fizična infrastruktura, včasih so bolj pomembne politične odločitve. Naprimer, katera eh, zemljišča se bodo uporabljala za kmetijstvo, katera se bodo uporabljala za razvoj mest, kaj se bo zaščitilo in tako naprej. In to spodbujamo z vidika pripravljenosti in preventive. Povečati dialog, bolj izmenjavati izkušnje in se bolj osredotočiti na eh, politično stran in institucionalno stran. Denar je. To, kar se dogaja okoli nas bo prav eh, gotovo zagotovilo, da se bo ta politika zagotavljanja sredstev nadaljevala tudi v naslednji perspektivi. Ne mora se predstavljati, da bi bilo kako drugače. Potem zavarovalnice, zelo dobro vprašanje tu je potreba po vključevanju koncepta zavarovanja, tudi pri humanitarni pomoči. Pogovarjala sem se s kolegi in so rekli, no ja, eh, mi mislimo, da to ni ravno izvedljivo, ampak tudi, če gre za humanitarno pomoč. Dobro, imamo 800 milijonov evrov do ene milijarde, plus če uporabimo še rezerve. Ampak letos, sredi avgusta, nam je zmanjkalo denarja. Zato, ker je bilo tako veliko potreb po humanitarni pomoči, ker je bilo toliko naravnih nesreč po celem svetu. Sedaj pripraviti tako finančno pot, tak, take finančne vire, ki ne bodo odvisni samo od proračuna in eh, rezerv, moramo začeti razmišljati o zavarovalnih schemah. Kajti denar se tako vloži, da se zava, eh, zavaruje najhujše primere. Vsako leto lahko pripravimo profil in rečemo, zelo verjetno bo v naslednjem letu prišlo do katastrofe v Sodano. Ampak mi še ne znamo tako razmišljati. Ne znamo razmišljati v smislu uporabe dela našega proračuna, da bi več proračunskega prostora odprli, tako da bi eh, lahko naš profil financiranja bil v skladu z nepredvidljivo naravo porabe. In zato moramo razmisliti eh, in razmišljati inovativno, kako se soočiti s temi krizami. Vi to bolje poznate kot jaz, vi eh, ste tisti, ki potrjujete določene stvari. Vsaj razpravljati lahko začnete o tem, kako oblikovati takšno finančno načrtovanje, ki je v skladu s profilom nepredvidljivosti. Kaj narediti, da bomo bolj fleksibilni? Sodelovanje z zavarovalništvom v zvezi s scenarijem je bistvenega pomena, kajti zavarovalnice se veliko ukvarjajo s takimi napovedmi in se veliko od njih lahko naučimo. Ah, Hvala lepa, gospa komisarka. To je bil začetek našega sodelovanja, sodelovanja odbora za okolje z vami in vašimi sodelavci. Mislim, da je to bila zelo koristna izmenjava. Veselimo se že sporočila, ki ga pričakujemo v naslednjem mesecu in tudi za morebitne zakonodajne predloge z tega področja. Zanimivo je, da je leto 2011 evropsko delo prostovoljstva in zelo pomemben bo tudi ta korpus prostovoljcev pri mladih, pa ne samo pri mladih, tudi drugot vidimo, da je velika pripravljenost, velika angažiranost in to bi morala Evropa pravzaprav zagrabiti. Govora je bilo tudi o prožnosti v proračunu in mislim, da bi se o tem morali pogovoriti z našimi kolegi v odboru za proračun. Namreč kateri so tisti elementi, ki bi nam omogočili, da bi se lahko odzivali, ne pa da bi ostali s prazno blagajno, ko je potrebna pomoč. Skratka, najlepša hvala za to izmenjavo mnen in prepričan sem, da se po objavi sporočila in morebitnih zakonodajnih predlogov ponovno vidimo. Vse dobro in do prihodnič. Kadarkoli samo pokličite me in z veseljem bom prišla.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 z katranskimi peski. Kriton Arsenis. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za tematiko, ki je predvsej dobro znana v tem odboru. Tudi na junijskem zasedanju odbora smo govorili o temu. V okviru sedanjega predloga komisije nimamo vrednosti za emisije katranskih peskov, pa tudi ne kar zadeva goriva. Če nimamo prevzete vrednosti, bomo uporabljali nižjo vrednost, kot pa ocenjena. Na ta način bomo pravzaprav subvencionirali to dejavnost. Komisija je do sedaj dejala, da je umaknila vrednosti, ki jih je prvotno predlagala, ker se boji, da bi prišlo do tož pred STO-jem. Vendar pa v skladu s pravili STO bi vrednosti morale temeljiti na znanstvenih najboljših dokazih. To je predpogoj. Tukaj imamo vrednosti, ki so bile dodeljene drugim fosilnim gorivom na podlagi posamičnih študij. Po drugi strani pa vemo, da gre pri katranskih peskih za 12 študij, kjer smo prišli do poprečne vrednosti, ki je pravzaprav zelo blizu temu, kar je predlagala komisija. Tako da tukaj pravzaprav imamo veliko močnejše argumente, kot pa pri drugih vrednostih, ki jih je komisija predlagala. Vrednosti o katerih je govora v teh študijah, so precej nizke. Govorimo namreč o dejavnosti, ki zelo veliko uničuje v prihodnje, pa naj bi uničila eno četrtino še nedotaknjenih gozdov. Govorimo o boralnih gozdovih v Kanadi. To je pravzaprav najpomembnejše skladišče ugljika komisija ne upošteva celotnega življenskega cikla transporta in podobno, ko ocenjuje emisije. Predlog, da bi presegli te probleme, da bi premustili morebitne težave z STO-jem, torej tu je bil dan tako imenovani hibridni, mešani pristop. Predstavnik komisije nam je zadnjič povedal, da države članice zavračajo tako idejo. Če razložim, zakaj gre. Koeficient v predlogu komisije bi bil predstavljen, potem pa, če družba, ki proizvaja nafto na tak način, če ima koeficient, ki je previsok za proizvodno in imajo manj emisij, lahko predstavijo svoje podatke in na ta način se jim pripiše drugačna vrednost. To, uh... Gre torej za to, da bi omogočili prilagoditve pri tem mešanem pristopu, pa tudi več podatkov bi izbrali in bili tako bolj robustni pri naslednjih korakih. Potem, kar je povedal predstavnik komisije, smo upravili razpravo, pogledali, kakšno mnenje držav članic in ugotovili, da je samo deset članic sodelovalo v posvetovanjih, pet jih je podpiralo mešani pristop, pet pa ne. Zdi se torej, da ta tematika še ni bila dovolj prediskutirana in nikakor ni jasno, da bi države članice tega pristopa ne hotele če smo prav razumeli, GD za energijo podpira ta pristop, GD za podnebje ne, kar je zelo, zelo problematično po našem mnenju in pričakujemo tudi stališče GD-ja za okolje v zvezi s to tematiko. Torej, na podlagi tega, kar sem povedal, Nas zanima, kakšno je trenutno stanje v zvezi z mešanim hibridnim pristopom. In zanima nas, če so tu težave, zakaj. Upam, da ne bomo ponovno slišali od komisije argumenta, čež da bi utegnilo priti do izpodbijanja pred STO. Gre za koeficient, ki ga podpira 12 študij, medtem ko imamo drugot eno samo študijo za razliko od katranskega peska. Najlepša hvala. Also, danke, torej, hvala lepa Kriton Arsenis za uvod v vprašanje komisiji. In prosili smo predstavnike GD-ja za energijo in podnebje. Gospod Owen in gospod Rotsen sta z nami. Kdo bo začel, gospod Owen? Bi morda vi prvi odgovorili? You, uh, for... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Arsenis, da ste tako natančno predstavili vprašanje. Najprej bi spregovoril o tem mešanem pristopu in šele potem o katranskem pesku. Najprej, hvala lepa, da smem ponovno gostovati v vašem odboru, da spregovorim o implementaciji v zvezi z um, revidirano direktivo kakovosti goril. Kar zadeva člen 7a. Do sedaj so bili objavljeni posvetovalni dokumenti, opravljene razprave z deležniki, pa tudi z državami članicami. Nadaljne razprave še tečejo. Na podlagi dokumentov, ki smo jih dobili do sedaj, je jasno, da je komisija poglobljeno obravnavala mešani pristop. To je razvidno iz dokumenta objavljenega julija 2009 o posvetovanjih z državami članicami, potem sestanek januarja 2010 in potem je tukaj še dokument predstavljen marca 2010. Ampak kot rečeno, ta pristop se še vedno obravnava. Ne glede na to, kakšno bo končno stališče, je pomembno, da bo naš pristop pri izvajanju uravnotežen in učinkovit. Tega se zavedajo tudi so zakonodajalci, ki so se odločili, da ne bodo podvajali metode za fosilna goriva. Namesto tega so v strezni direktivi zahtevali, da se razvije metodologija specifično za fosilna goriva in da se to spreme na podlagi komitologije. V posvetovalnem dokumentu je zapisano, da vsak pristop, ki pravi naj bi vključili ekstrakcijo, rafiniranje, da to pomeni veliko preračunavanja in izračunavanja. Prav tako ti koraki v življenjskem ciklusu predstavljajo samo 15 odstotkov vseh emisij. Optimalni pristop mora unatežiti upravno breme, implementacijo, ter potencial, da taka metoda da čim manj toplogrednih plinov. Komisija še vedno razmišlja, kateri bi bil najboljši pristop. Kar pa zadeva mnenja držav članic. Javna posvetovanja na to temo so vključila odzive 13 držav članic. Zastavljeni sta bili dve vprašanji glede najbolj priljubljene metode izračunavanja. Šest držav članic eh, se je odrazilo oziroma izrazilo v prid privzetim vrednosti, druge države so se izrekle za mešano metodo. Menim, da potrebujemo mešan pristop Vemo pa, da je bilo šest držav članic proti predlogu. Marca 2010 so države članice dobile dokument z osmimi možnostmi. Šlo je za privzete vrednosti po mešani metodi ali samo privzete vrednosti. Deset držav članic je podprlo pristop privzetih vrednosti ob revizijski klauzuli. Kasneje so še tri države članice podprle te privzete vrednosti. Le ena država se je s tem jasno ne strinjala. Glede katranskega peska komisija ni izvedla podlastne podrobne ocene. Taka vrednost ni bila vključena v študiji, ki jo je predstavil skupni raziskovalni center skupaj z Kokavijem in Jukarjem. Kljub temu pa konzorci sedaj predstavlja novo verzijo te študije, Tukaj naj bi vključili tudi goriva, ki so bila predobljena iz katranskega peska. Komisija se zaveda, da je veliko javno dostopnih poročil, ki zagotavljajo dodatne informacije o katranskih peskih. Komisija še vedno dela na podrobnostih izvedenih oziroma izvedbenih ukrepov, da je komisija, mislim, da 14. julija, izrazila zavezo, da bi čim prej določili prevzete vrednosti za katranski pesek. Komisarka je tudi dejala, da se bodo predlagali izvedbeni ukrepi, s katerimi ne bi se države članice strinjale. Komisija namerava to obravnavati do konca leta 2011, ko bo objavljena študija, v kateri bomo imeli obravnaven tudi katranski pesek in naftni skrilavec. Spraševali ste tudi o emisijah, ki mislim, da jih moramo postaviti v ta kontekst, kajti pogledati si moramo tudi, kaj počno drugi. Kar zadeva emisije zaradi konverzije prsti, naj povem, da ameriška prestojna agencija pravi, da naj bi učinek v državi, kot je Kanada, nič celih šest grama ekvivalenta CO2-ja na megajul. Spremembe zaradi uporabe tal, zaradi tako imenovane in situ ekstrakcije, so še manjše. Verjetno veste, da, tako, da taka ekstrakcija v Kanadi predstavlja večino pridobivanja teh snovi. Ob zaključku obravnavali smo mešano metodo, nismo še dosegli uh, Končnega odgovora katranske peske pa pri našem delu nedvomno zelo upoštevamo. Hvala lepa. Gospod Hodson, ste želeli kaj povedati? Not, then, uh, have... Če ne, potem vas ajkot. Hvala, gospod predsednik, in hvala, gospod Owen, za vaše razlage in vaše odgovore. Pa smo spet tam, bom rekel. Če se navežem na to, kar ste dejali, mislim, da je ključna časovnica. Vem, da se je komisarka Hedegard zavezala, politično zavezala, da predstavi neko vrednost. Vprašanje pa je, kdaj se bo to zgodilo. Komisija pravi, da pričakuje še študijo Walter Will in če bo to ob koncu leta 2011, bo to prepozno. Namreč v mislih moramo imeti še nekaj, kar je bistvenega pomena. In sicer gre tudi za to, kakšen signal Evropa pošilja vlagateljem. Če poznate številke naložb v katranske peske, 379 milijard evrov, naj bi bilo uloženih v katranske peske. Če komisija zdaj ne bo poslala signala, da pripravljamo vrednost za katranski pesek, potem je to signal tem morebitnim lagateljem, da lahko nadaljujejo svojim delom in da bo prišlo do odloga, kasneje pa do ukinitve Zato je treba jasno povedati, da zdaj potrebujemo to vrednost. Gospod Owen, dejali ste, da imamo na voljo javno dostopna poročila. Sam bi dejal, da gre za znanstvene dokumente. To je tisto, kar je pomembno, namreč, da gredo te vrednosti v isto smer. Katranski pesek namreč veliko bolj onesnažuje kot druge oblike nafte oziroma predobivanja benzina in podobno. In če resno mislimo glede toplogrenih plinov, potem moramo vlagateljem zdaj povedati, da so naložbe v katranski pesek napaka. Kriton. Kriton. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi rad pozdravil dejstvo, da si je komisija vsaj nekoliko premislila. Zdi se, da se sedaj mešani pristop bolj upošteva, prej so ga države članice bolj zavračale. In veseli me, da nekako prihajamo do ustrezne vrednosti za katranski pesek. Podprl bi kolega glede časovnice. Če rečemo leta konec leta 2011, potem je to napačen signal za vlagatelje. Lahko se zgodi, da bomo subvencionirali dejavnost in ji pomagali iz Kanade na Madagaskar, kjer je ekosistem zelo občutljiv. Mislim, da bi morali to vprašanje še naprej resno obravnavati. Nujno je ustvariti varnost za vlagatelja, ne pa da uničujemo te pomembne zaloge oglika. Komisarka Georgijeva nam je opisala, kakšne katastrofe so se letos dogajale. Več, večina jih je verjetno povezanih s podnebnimi spremembami. Ne moremo si privoščiti, da bi še naprej narobe ukrepali. Nujno je, da takoj dobimo emisijske vrednosti za katranske peske, pa tudi za naftne skrilace. Hvala. Uh, Če želite odgovoriti, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam, da industrija mora načrtovati dolgoročno. In čim bolj natančni moramo biti, ko gre za to, kaj bo industrija počela v prihodnje. Razmišljam tudi recimo o tem, kar bo obravnaval ta odbor jutri o lahkih eh, gospodarskih vozilih in podobno. Ampak razmišljam tudi o našem signalu, Če bi konec leta 2011 dobili vrednost za katranski pesek, potem je to zelo jasno sporočilo. Dejstvo je, da danes nimamo te vrednosti, ampak eh, pač dajemo vedeti vlagateljem, da sedaj proučujemo to vprašanje. In industrija, če se tega zaveda, bo to ukalkulirala tudi v svoje načrtovanje naložb. Mislim, da ni nujno, da imamo v tem trenutku številko dovolj, je, da rečemo, čez 12 mesecev bo to, tako da se mi zdi, da je to dovolj dober odgovor na ta izziv. Hvala lepa, ste mi razprava na to temo zaključena. Naslednje vprašanje, ki ste ga vložila Satu Has in Chris Davis. Gre pa o. Gre za nacionalne zgornje meje emisij ter omejitve deleža žvepla v gorivih za plovila. Vlagateljev vprašanja ne vidim, bo kdo prevzel bas? Mislim, da je vprašanje zelo jasno, da sta vprašanji zelo jasni, ampak najprej opravičilo um, v imenu gospe Hasi in gospoda Davisa. Zdi se, mm, da Evropska komisija ne namerava revidirati nacionalnih zgornjih mej, emisij, zato je glavno vprašanje, ali imajo mediji prav, ko poročajo o tem. Ali namerava komisija preložiti revizijo direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij in direktive o kakovosti goril za plovila? Ali namerava ponovno odložiti to revizijo? Thank you very much, Mr. Chairman, and, um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se rada poslancema, ki sta zastavila vprašanje. V imenu komisije bi rada dala zagotovila temu odboru, da se komisija zadeva oziroma zaveda mm, pomembnosti tega vprašanja. Tukaj gre za vprašanje dušikovega dioksida, prizemnega ozona in tako dalje. Vemo, da vsako leto doživimo približno pol milijona prezgodnih smrti, prihaja tudi do eutrofikacije, zakisljevanja in podobno. Ne glede na to, kaj piše o mediji, ne bom nič dvoumna. Komisija ustraja pri svoji zavezi, da ustraja pri izvajanju direktive nacionalnih zgornjih mejah emisij. To bo počela tudi v prihodnje in izvajala ukrepe na različnih področjih. Revizija direktive o nacionalnih zgornjih mejah je bila preložena z leta 2007. To pa zato, da bi sprejeli podnebni in energetski svežen, ki naj bi dal enako pomembne koristi za kakovo zraka. V mestnem obdobju je bil dosežen precejšnji napredek na ravni EU kot celote. Za večino onesnaževalcev je znižanje predvideno za leto 2010 dosegljivo, to je dobra novica. Kar pa zadeva žveplov dioksid, torej Te številke veljajo za, za žveplov dioksid, za amonijeve snovi. Pričakujemo tudi ugodne številke. Manj to velja za dušikove okside, kjer se zdi, da smo za 10 odstotkov slabši od ciljnih vrednosti. Seveda pa je treba upoštevati, da se tudi situacija razlikuje od države do države. Nekatere države ne dosegajo ciljnih vrednosti in to velja ne samo za dušikove okside. Komisija prepisuje pomembno vrednost direktivi o nacionalnih zgornjih mejah in čas je za revizijo. Ko pravim komisija, nimam v mislih samo komisare Potočnik, ampak eh, imam v mislih celoten kolegi. Pomembno je, da bo kolegi v prihodnih tednih opravil razpravo o eh, reviziji direktive o nacionalnih zgornjih mejah in o tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Zaradi teh okoliščin vam danes ne morem dati dokončnega odgovora o časovnici, vendar pa, kot rečeno, ta razprava bo potekala v naslednjih nekaj tednih. Podarila bi rada, da ta revizija in tu ni nobenega dvoma, tu ni nobene dvomnosti, torej sama revizija ta ne bo prenesla dovolj otepljivih rezultatov. Rezultatov, ki bi bili sorazmerni s tistim, kar potrebujemo, da bi dejansko dosegli zaveze iz šestega okoljskega programa. Zato te direktive o nacionalnih zgornjih mejah ne moremo gledati v osami, pač pa jo moramo gledati v kontekstu politike o kakovosti zraka, s katero si komisija prizadeva, da bi mm, izvedla vse potrebne ukrepe. Tako recimo je komisija sprožila postopke proti 20 državam, ki imajo območje, kjer so bili kjer so bile presežene mejne vrednosti za nekatere delce. Žal se to nanaša tudi na dušikov dioksid. Glede trdnih delcev in dušikovega dioksida komisija izvaja ukrepe na terenu in upošteva tudi, zakaj je do teh zvišenj vrednosti prišlo. Na podlagi informacij, ki jih imamo v tem trenutku, naj bi kar nekaj držav preseglo maksimalno oziroma nacionalno zgornjo mejo. In na tej podlagi se je komisija odločila, da svoje prizadevanja osredotoči predvsem na ciljno usmerjene ukrepe, ki bi pomagali bistveno znižati emisije. Recimo, po zelo počasnem procesu smo sedaj pozdravili dogovor o direktivi o industrijskih emisijah, ki naj bi pomagala, da bi znižali um, emisije NOx, SOx in trdnih delcev. Sedaj pa prehajam, gospod predsedujoči, na drugo tematiko postavljenega vprašanja. Ob prehodu novo leto naj bi izvajali dogovor leta 2008 na ravni IMO, namreč, da bi zmanjšali vsebnost žvepla v gorivih za plovila vsa poročila medijev o tem, da naj bi se komisija umaknila iz tega dogovora, torej da poročila ne držijo. Komisija zelo pozdravlja vse nove določbe iz novega aneksa, namreč te določbe naj bi v končni fazi omogočile znižanje žvepla v gorivih za plovila do 90 odstotkov. Še pomembne pa je, tudi za sekundarne delce naj bi se vsebno znižala za 75 odstotkov. Dogovor dosežen na ravni IMO naj bi bil grajen tudi evropsko zakonodajo skupaj s poročilom o izvajanju sedanje direktive o žveplu. To poročilo bo vključevalo tudi podatke o prednostih in slabostih. Na ta način naj bi slišali več o tako imenovanih IKAS kontrolnih območjih. Naj omenim Baltsko območje, um, angliški prekop in tako dalje. Ampak ker komisija ni podpisnica IMO, komisija na tej točki ne more narediti nič več, kot pa da spodbudi države članice, ki so podpisnice IMO-ja, da zaprosijo za podporo v zvezi z žveplom in dušikom. Potem pa nameravamo nadaljevati z novimi antmaji, da bi vključili nova območja Sikas in Nikas. To pa naj bi se zgodilo leta 2013, ko bomo zaključili pregled celotne evropske politike za področje zraka. S to informacijo, gospod predsedujoči, mislim, da smo obravnavali vprašanje, ki ste ga postavila spoštovana poslanca. Hvala. No, ker poslanca nista tukaj, seveda ne vem, kaj bi ona dva odgovorila, ampak eh, bomo verjetno imeli še dodatna vprašanja. Kristjan, nekaj časa imaš na voljo. Hvala komisija za odgovore in za to, da ste pojasnili nekatere stvari, ki prej niso bile jasne. Zaradi Eh, medijske eh, pozornosti in eh, komisar Potočnik nam je že rekel, da ne bo prišlo do pregleda revizije direktive. In tudi on ni bil zadovoljen s strožjimi morskimi mejami za žveplo. Vem, da no, komisija ni sopodpisnica Marpola, ampak če pošilja državam članicam neke sporočila, potem morajo te vedeti, ali naj ta spoštujejo strožje zgornje meje ali ne. Komisija mora torej državam članicam povedati, da tiste zgornje meje, ki so strožje in ki so jih eh, se dogovorili v okviru mednarodne pomorske organizacije, veljajo tudi za države članice in jih le morajo le te izvajati. Vsekakor pa bi želel povdariti, da moramo imeti revizijo te direktive, sicer ne bomo mogli za 2,5 velikost delcev pripraviti zgornjih mej. Za žveplo še nimamo zakonodaje v zvezi s tem in nekaj let je že preteklo od takrat, ko smo prvič to zahtevali. Zaradi tega je zlasti za 2,5 pm velikost delcev treba opraviti revizijo, ki bo eh, dosegla uh, strožje zgornje meje in strožje ukrepe. In uh, komisija vidi, da jo parlament podpira v tej reviziji, zato upam, da bomo do konca leta dosegli nek eh, pametni pregled te zakonodaje. Hvala, Chris Davis. Si slišal del tega odgovora? Ja. Verjetno bi komisar moral sam odgovoriti na to vprašanje. Ko smo se prvič pogovarjali o direktivi o nacionalnih zgornjih mejah, so bili argumenti za to zakonodajo zelo jasni. Na ta način bi lahko uh, zaščitili človeška življenja, pa tudi gospodarske koristi bi imeli zaradi manjših eh, škod, ko gre za različne polščine. Če hočemo na takšnih področjih izboljšati okolje, bomo morali drugače delati. Videti je, da komisija tega elana nima več. Ko gre za priporočila svetovalcev komisije, so ti gotovo povdarjali, da na ta način lahko pridemo do nekih finančnih prihrankov. Ali je komisija na nek način izgubila odločenost eh, to narediti ali je odločena, da ne bodo standardi postali stroži? Ne govorimo o koristih za okolje, govorimo pravzaprav o politiki države članice niso želele podpreti komisije, zato sprašujem komisijo, ali bo ta v preoblikovanju te zakonodaje bolj ambiciozna v prihodnje ali ne. Well, yes, ja, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat bi želela ločiti dva dela tega vprašanja. Kar zadeva vsebino žvepla v gorivih, mislim, da smo tukaj že stvari razčistili. Predlog za prenos novega aneksa 6 EMO-ja eh, e bo eh, pripravljen do konca leta. To bomo naredili. Drugo vprašanje, ki se nanaša na dele žvepla v gorivih, pa so ti dodatni na uh, zaščitena območja IKA, SIKA, NIKA. Države članice so namreč tiste, ki sedaj morajo mednarodni pomorski organizaciji posredovati svoje predloge, to podpira komisija, nove standarde za goriva pa bomo prenesli do konca letošnjega leta. To je načrt. Drugi del vprašanja, tukaj pa sicer ne vem, ali je poslanec prisluhnil celemu odgovoru, rekla sem, da komisar je še vedno enako odločen in zagnan kot v preteklosti, kar zadeva kakovost in ukrepamo uh, proti tistim državam članicam, ki so presegle nacionalne zgornje meje. Če bi torej ta revizija pa je bila preložena na kasnejši čas zato, da bi podnebno-energetski svežen zagotovil vse izboljšave, kar zadeva kakovost. Potem smo ažurirali izračune in sedaj imamo na tehnični ravni vse rezultate. Komisar Potočnik pa se v kolegiju, v komisiji sedaj dogovarja za najboljši trenutek, v katerem bi to upoštevali. Ta direktiva o nacionalnih zgornjih mejah je nekaj, česar ne smemo gledati v, kot eh, nek samostojni zakonodajni akt. Gre za celo vrsto naporov na mednarodni ravni, pa tudi na lokalni ravni je treba upošti, eh, ukrepati. Zato mislim, da je vse te ukrepe treba gledati v celoti. Zato sem rekla, da to delamo istočasno. Poslanec je rekel, da je pomembno v prihodno zakonodajo vključiti tudi zgornje meje za eh, delce. No, s tem se komisija absolutno strinja in to je že naredila. Zaenkrat bi to bilo vse, gospod predsedujoči. Verjetno boste prepričali še neprepričane, da delate na tem. Mislim, da smo s tem vprašanjem lahko konča, končali razpravo. Naslednje vprašanje je vprašanje številka sedem, se nanaša na revizijo direktive o okoljski odgovornosti. Kriton, bi ti v imenu avtorjev kaj rekel? Hvala, gospod predsedujoči. Po katastrofi v Mehiškem zalivu smo se začeli zavedati, da gre za celo vrsto praznin in vrzeli v svetovni borbi, pa tudi v evropski zakonodaji. Tako, kar zadeva ocenjevanje tvegan, eh, blažitev posledic in kar zadeva odgovornost v takšnih eh, katastrofalnih eh, dogodkih, kot je bila eksplozija te naftne ploščadi v Mehiškem zalivu. Problem je tukaj bila sicer nafta. Ampak naslednji problem je potem bil metan, ki je izhajal iz te vrtine in eh, na ta način so nastala mrtva območja za morske organizme. Zato smo še naprej ugotovili lahko, da smo zelo omejeni pri ocenjevanju tvegan takšnih situacij. Gre za plin tukaj. In včasih imamo tudi nekatere druge eh, probleme, recimo CO2, CCS, druge pline. Nove tehnologije so torej tiste, ki jih še nismo dovolj preizkusili. Ampak to ni tako pomembno. Vrtanje nafte je bilo dovolj preizkušeno pred tem dogodkom, pa vseeno na to izvitje nismo bili pripravljeni. Videti je torej, da moramo dodelati direktivo o okoljski odgovornosti, da upošteva vse možne situacije. Ta direktiva o okoljski odgovornosti namreč ne pokriva takšne um, nesreče, ki se dogajajo na odprtem morju, potem v velikih morskih globinah in podobno. Zato je treba revidirati to direktivo o okoljski odgovornosti in določiti strogo odgovornost tudi za vrtanje in ubrizgavanje, metode ubrizgavanja v Evropski uniji. Zato bi nas zanimalo mnenje komisije v zvezi s tem, kateri so eh, tiste pobude, ki jih bo komisija sprejela, ko gre za uh, okoljsko odgovornost pri črpanju in obriskavanju. Hvala. Hvala. Nihče drug od eh, avtorjev tega vprašanja mislim, da ni tukaj, zato bom kar dal besedo komisiji. Gospod Garcia Rubens, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija je že na julijskem plenarnem zasedanju obljubila, da po tej nesreči v Mehiškem zalivu bomo začeli ocenjevati situacijo z več cilji. Prvič, ugotoviti morebitne vrzeli v obstoječi zakonodaji Evropske unije in drugič, da bi ugotovili, ali zakonodajni ukrepi so potrebni za to, da bi te vrzeli odpravili. Ocena še vedno poteka oziroma ocenjevanje. Nekatere preliminarne rezultate pa smo že dobili, kar zadeva okoljsko odgovornost in direktivo o tej. Prvi rezultat, oziroma ugotovitev, je naslednji. Črpanje nafte na odprtem morju je nekaj, kar vključujejo določbe direktive o okoljski odgovornosti. Gre za strogi režim odgovornosti. Takšno črpanje nafte na odprtem a, eh, morju je strokovna dejavnost, ki pomeni tudi ravnanje z nevarnimi snovmi, naprimer nafto in nafta je v naši zakonodaji definirana kot nevarna snov in ravnanje z nevarnimi snovmi je ena od dejavnosti, ki so naštete v tretji prilogi a, eh, direktive okoljskih odgovornosti. Drugič, naše analize kažejo, da je škoda, ko je šlo za zaščito naravnih habitatov in uh, različnih živalskih vrst, da je to tudi pokrito glede na gospodarsko uh, področje uporabe direktive. Torej, morske vode so pokrite in sicer tiste morska območja, za katera ima pristojnost eh, pač določena obaljna država. Vendar direktiva okoljske odgovornosti lahko velja samo za tiste vrste in tiste uh, lokacije, ki so zaščitene. Tudi po nacionalni zakonodaji če se države članice odločijo za to opcijo. Drugače povedano, škoda torej, eh, rib, vrstam rib, ki so del komercialnega eh, ribolova, je tudi nekaj, kar ocenjujemo kot finančno oziroma gospodarsko škodo, ki pa sama zase ni vključena v določbe direktive okoljske odgovornosti. Potem področje, kjer imamo očitno vrzel, ko gre za področje uporabe direktive okoljske odgovornosti, torej to naslednje področje je škoda povzročena vodi sami. Tukaj gre samo za delno pokrivanje. Škoda ekološkemu statusu vode je tista, ki je poključena samo v obaljnih vodah, ne pa v, meje, v, v področju uh, od ene nautične milje dlje. In škoda uh, statusu morske vode je širši pojem, vendar ta direktiva tega področja ne pokriva biokemičen status vode in škoda le temu pa ni vključen v direktivo za tiste vode, ki niso teritorijalne vode. Kar zadeva eh, obaljna območja, tudi ta niso vključena. Naša analiza kaže torej kaj? Ta vrzel v geografskem področju uporabe direktive okoljske odgovornosti v, morsk, v morskih okoljih je nekaj, kar je treba odpraviti. In to bi lahko zahtevalo dopolnilo direktive okoljske odgovornosti, da bi jo uskladili z ostalimi veljavnimi zakonodajnimi akti, naprimer direktivo o okvirni strategiji za morska okolja. Kar zadeva drugo vidiko, o katerem je govora v tem vprašanju za ustni odgovor, gre za uh, odgovornost eh, pri shranjevanju in zajemanju oglika oziroma CO2. Tukaj ni neke večje vrzeli, v direktivi okoljske odgovornosti, kar zadeva zajemanje in skladiščenje eh, CO. Direktiva o zajemanju in skladiščenju oglika vsebuje to dejavnost v seznamu v prilogi 3 direktive o okoljski odgovornosti. Edini problem, ki ga vidimo na tem področju, pa je morda dejstvo, da je zelo težko opraviti pravo oceno povzročene škode. Vendar bi rekel, da je to problem, ki ni značilen zgolj in samo za to področje. Velja tudi za druge vrste škod ki jih povzročajo tudi druge dejavnosti, ne samo zajemanje in skladiščenje oglika. Gre torej za metodološki problem, ki mislim, da ga je moč razrešiti. Hvala. Hvala za precej jasen odgovor. Kriton, bi želel ti besedo? Ali bas? I said if anyone wants to talk first. In a- Morda bi še kdo drug želel kaj reči najprej. Hvala komisiji na vsak način za vaš odgovor. Bom bolj previden sedaj. Ugotovili smo torej, da morda obstajajo vrzeli podobne tistim, ki so povezane z črpanjem nafte. Ampak pomembno je, zelo pomembno je, da komisija gre naprej, da je pripravljena opraviti revizijo te direktive in seveda bomo zelo natančno proučili eh, predloge komisije, kajti tokrat bo res treba zapreti, odpraviti te vrzeli, da se ne bodo takšne katastrofe dogajale v morskem okolju v prihodnje. Hvala. Bas, ekrat. Hvala, predsedajoči. Naj nadaljujem tam, kjer je Kriton končal. Hvala komisija za odgovor in zato, da ste nam povedali, kje so vrzeli v sedanji zakonodaji. Mislim, da sta dve veliki vrzeli. Ena se nanaša na geografsko eh, področje, torej kemično in drugo škodo vodam nasploh. Drugo, torej druga tematika pa se nanaša na živalske vrste, recimo eh, področje komercialnega ribištva ni vključeno v to direktivo. Ko bo komisija predstavila rezultate analize, ali bo potem pripravila konkretne predloge, da bi eh, dopolnila direktivo o okoljski odgovornosti, s pomočjo katerih teh predlogov namreč bomo odpravili vrzeli. Komisija, izvolite, pa če lahko tudi nekaj o eh, časovnici poveste, kdaj boste prišli do dokončnih ugotovitev v tej analizi, kdaj bomo imeli predloge. Eh, Pa še nekaj, glede na to, kako zapleteno je lastništvo, potem zavarovalništvo in tako naprej. Ali se vam zdi, da je direktiva o okoljski odgovornosti dovolj jasna tudi v zvezi s tem, kdo je v konkretnem primeru odgovoren za kaj, ali je tudi tukaj treba stvari še pojasniti? Well, mm, the lack of coverage. Dejstvo, da komercialne ribiške vrste niso vključene v področje uporabe direktive o okoljski odgovornosti, ni samo zase neka vrzel v tem sistemu. Direktiva o okoljski odgovornosti je bila konkretno pripravljena zato, da bi pokrivala okoljske škode. In V tem le primeru pa mislim, da govorimo o drugačni škodi, namreč o škodi, ki je prvenstveno gospodarske ali finančne narave in v tem primeru uporabljamo drugačne inštrumente, ne direktive o okoljski odgovornosti. Naslednje. kar zadeva drugo vprašanje, ali bomo pripravili predlog za revizijo ali dopolnilo direktive okoljske odgovornosti. No, v naslednjih nekaj dnevih bomo objavili poročilo o izvajanju direktive o okoljski odgovornosti. Tukaj se bomo predvsem dotaknili vprašanja odgo mehanizmov odgovornosti, za, ki se nanaša na finančne inštrumente. Pa tudi pripravili bomo dopolnila direktive o okoljski odgovornosti, da bi vanje vključili tudi eh, škodo, ki jo povzroča črpanje oziroma vrtanje eh, nafte na odprtem morju. To bo pa tudi del nekega širšega svežnja predlogov za to, da zagotovimo ustrezno pokritost te vrste črpanja nafte v zakonodaje Evropske unije. Torej, eden od zakonodajnih aktov bo govoril oziroma se bo nanašal na to. Pa tudi drugi ukrepi in predlogi, ki bodo morda potrebni, bodo na vaši mizi. Še nekaj. Kaj pa časovnica? Koliko mesecev bo to vse skupaj trajalo, po vašem mnenju? Težko bi vam dal nek konkretni odgovor oziroma rok v tem trenutku. Več komisark oziroma komisarjev in drugih eh, je vključenih v aktivno delo na tem področju. V tem trenutku žal pa še nimamo v tem trenutku neke časovnice. Težko bi rekel, torej kdaj bomo pripravili predloge, vsekakor pa bomo to naredili čim prej se bo dalo. Torej, predvidevam, da boste dovolj hitri, da ne bomo mi še enkrat pripravili uh, vprašanj v zvezi s tem, preden bodo prišli predlogi na naše mize. Bas, še nekaj? Komisija mislim, da pravi, da komercialne ribiške vrste niso pokrite v tej direktivi, ker to niso tako imenovane okoljske vrste. Ne vem, kako bodo eh, ribiči eh, se odzvali na to, kajti če gre za škodo, ki jo utrpijo ribiči, kdo potem to škodo pokrije, če ni vključena v direktivo okoljske odgovornosti in vi pravite, da ni vrzeli, potem se sprašujem, kje je to vključeno, kajti tudi škodo povzročeno eh, živalskim vrstam, od katerih so ribiči odvisni, je treba nekje vključiti. Prosim, če ste bolj konkretni, če to ne spada v direktivo okoljske odgovornosti, kateri je zakonodajni akt, pa potem ureja ta škoda. Komisija? Hvala. Trenutno so te vrste škod pokrite v režimi civilne odškodninske odgovornosti, ki jih imajo pač vse države članice. Torej, škode, ki jih utrpijo ribiči, so pokrite tam, pa tudi škode, ki jih utrpijo drugi gospodarski subjekti in celo škode, ki jih utrpijo njihovi, njihova premoženje. Ampak direktiva okoljske odgovornosti je bila poskus vključiti tudi tako imenovano okoljsko škodo. Ampak okoljska škoda ni gospodarska škoda, zato je ne pokrivajo ti mehanizmi oziroma režimi civilne odgovornosti in zato se nam je zdelo potrebno, da sprejmemo poseben uh, inštrument, to je direktiva okoljske odgovornosti. Hvala. Mislim, da bomo sedaj šli na naslednje vprašanje. Pravzaprav gre za čisto drugačno temo, ampak še vedno smo pri živalskih vrstah. Gre za zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Kdo je tukaj? Kris, ti si eden od soavtorjev tega vprašanja. Bi ti želel kaj reči? Morda bi najprej prisluhnili prvemu odgovoru komisije. Tukaj imam različne imena za komisijo. Komisija, prosim, predstavite se najprej, kdo bo odgovoril na to vprašanje. Hvala, predsedajoči. Sem Bertola Doma in sem vodja uh, oddelka za uh, človeško zdravje. Hvaležen sem predsedujočemu tega odbora, da nam je dal možnost, da vas eh, informiramo o stanju dosjeja živalskih stranskih proizvodov. Lansko leto smo Uh, uredbo 10. 69. 2009 sprejeli tako v svetu in v parlamentu. Ta zakonodajni akt je prinesel bolj jasna zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Uredba pokriva celo vrsto materijalov izven prehranske verige, ki jih uporabljajo za krmljenje živali, pa tudi eh, gnojila, pa tudi celo vrsto tehničnih proizvodov. Od kož, ki jih eh, predelujejo v usnje, do cele vrste drugih proizvodov, ki jih uporabljajo v laboratorijih. Ta uredba je dala veliko pristojnosti komisiji za implementacijo tehničnih detaljev, kot recimo higijenski standardi, metode predelave in zahteve po sledljivosti. Zakonodajalec je zahteval od komisije, da se pri tem posvetuje s deležniki, pa tudi državami članicami in tretjimi državami, ki so naši glavni trgovski partnerji. Vse to namreč eh, ima gospodarski pomen. komisija sedaj analizira uh, stanje, s tem, da bo odbor naslednji mesec obvestila o tem, kakšno je stanje v prehranski verigi. Ti ukrepi so zakonodajni postopek in Evropski parlament bo seveda bolj podrobno naknadno lahko predloge preučil. Vendar zelo sem vesel, da vam lahko poročam sedaj o tem, kje smo trenutno, ko gre za uh, predloge ukrepov. Izvedbena pravila pripravlja komisija in se tako odziva na naslednji način na vaše pomisleke. Poenostavljena pravila sprejemamo s tem, da okoli 30 različnih ukrepov, ki smo jih v preteklosti sprejeli, združujemo v en bolj koherenten zakonski akt nadzor nad eh, predelanimi proizvodi, ki so varni, torej ta nadzor se skrči eh, in se omeji samo na proizvodno verigo za recimo biodizel, eh, hrano za hišne ljubljenčke, potem predelane kože, nepredelane kože in nekatere druge proizvode. Zlasti pa to velja za prečiščene materijale, ki se uporabljajo diagnost, v diagnostičnih laboratorijih in v medicini. Na ta način se upravno breme znižuje, s tem, da uh, zagotavljamo ustrezni nadzor nad sledljivostjo in bolj usprimern nadzor zagotavljamo za laboratorije, za predelavo, za kompostiranje in tako naprej. Na ta način bomo še dodatno zmanjšali upravno breme, ki ga je že osnovna uredba pripeljala, zlasti tista, ki se nanaša na eh, higieno v prehranski verigi. Nadzor nad določenimi proizvodi bo bolj proporcionalen glede na tveganje. Večja prožnost bo pri doseganju določenih ciljev, zlasti ko gre za prevozna sredstva za določene kategorije in dejavnosti ko gre za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi različnih kategorij v enem in istem obratu. Make... Pravila določajo, da se ti stranski proizvodi lahko uporabljajo tudi za eh, krmo in sicer ta pravila olajšujejo takšno uporabo. Vse to pa počnemo ne, da bi znižali raven zaščite in varovanja evropskih državljanov. To je naš namen. V teh zadnjih mesecih smo bili v stiku z gospodom Šnelartom. Gospod Šnelart je bil poročevalec o uredbi 1061-2009 eh, in z njim zelo dobro sodelujemo in res se mu želimo zahvaliti za to upravljeno delo. Seveda pa bi sedaj bili veseli, če bi od tega odbora dobili eh, komentarje o tem, kaj je naredila eh, komisija v zvezi s tem dosjejem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vam. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šnelhartu. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala komisiji. Resnično je bilo naše sodelovanje odlično. Uspeli smo pri tem zapletenem uh, dosjeju sprejeti le tega v prvi obravnavi. In mislim, da je to rezultat dobrega sodelovanja tudi z nekdanjim uh, češkim predsedstvom sveta takrat smo izjavili, da želimo, ko gre za eh, predlagane ukrepe, da se želimo z njimi seznaniti. To smo sedaj dobili na mizo in mislim, da gre za pravi pristop. Morda samo ena pripomba v zvezi s tem dosjejem, ki je pred nami. Vedno znova me prestraši, kadar sprejemamo uredbe, ki sebujejo neko pregledno Eh, število, potem pa imamo izvedbene eh, dokumente, ki so debeli in zaradi tega dosije postane zelo debel. Vem, da je morda to potrebno, strokovnjaki pač hočejo to narediti, ampak eh, v tem primeru ne moremo govoriti o zmanjšanju birokratskega bremena. Mislim, da smo še vedno v neki zelo birokratski sredini, ki se mi zdi, da jo je treba eh, ne samo zmanjšati ne v zvezi z tem dosjejem, temveč tudi z drugimi. Torej, ne govorim konkretno samo o teh eh, zdravstvenih pravilih, temveč nasploh v naših razpravah moramo stvari malo bolj eh, razbirokratizirati. Morda nekaj stvari, ki jih še nismo omenili v preteklosti. Kakšni so bili naši cilji v preteklosti, ko smo se lotili tega dela? Takrat smo pač morali pripraviti novo uredbo, zlasti na področju higiene smo že bili imeli novo uredbo, eh, vendar ni bila usklajena z tem konkretnim področjem. Hoteli smo priti do neke končne točke, kjer končni proizvod resnično eh, postane predmet nadzora. Hoteli smo tudi pravila, nekateri naši Kolegi so zahtevali zdravstvena pravila, ki bi veljala tudi za živalske stranske proizvode, ki pa bi veljala tudi za uh, sledljivost teh proizvodov, da bi lahko našim državljanom zagotovili eh, resnično zdravje. Ta cilja, mislim, ki smo jih zapisali v to uredbo, so pravzaprav v sedanji izvedbenih pravilih eh, upoštevana. Cela vrsta vprašanj, o katerih smo takrat uh, razpravljali, so sedaj eksplicitno razrešena. Naprimer, ko gre za vprašanje končne točke, je sedaj točno definirano, kdaj govorimo o končni točki za nek proizvod. Seveda sem, nisem še čisto natančno seznanil s tem dokumentom, ampak v celoti se strinjam z njim. Zdi se mi, da smo preveč pročasni, ko gre za končne proizvode nekaterih eh, kemijsko predelanih proizvodov. Komisija je v preteklosti eh, obljubila, da bo pripravila strokovno mnenje, no zaenkrat ga še nismo dobili, morda bi se dalo tukaj stvari pospešiti, ampak vseeno, če bomo hoteli imeti izvedbena pravila, takrat bomo pa gotovo že imeli, morali imeti na mizi ta strokovna stališča. Eh, Krmljenje majhnih živali je dobro urejeno. Mislim, da tukaj moramo, ko gre za živalske končne proizvode in za živali do, v, v teže do 500 kg, pravzaprav še razjasniti poti. Ne vem, ali je to morda neka, neka teoretična rešitev. 500 kg, 550 kg, ne vem. Veste, tako kot Ja, ko ocenjujemo teden, nekateri, ko je sreda že mimo, pravijo teden je že mimo. Se, vsekako so to stvari, ki so zelo ohlapno formulirane in eh, ni natančno določeno, kdaj in v katerem konkretnem primeru bo treba opraviti eh, nadzor. Pri diagnostiki so stvari dobro formulirale, tiste, ki so potrebne, če hočemo določiti končno točko in tukaj se mi zdi, da je rešitev dobra. Ko gre za Eh, obrate za bioplin. Tukaj še ne vem, ali smo prišli do dobre rešitve. V preteklosti se spomnim, da smo predlagali, da bi odpadke iz teh obratov lahko uh, predelali tako, da bi se lahko uporabili kot gnojilo na uh, poljih. V celoti gledano mislim, da je uh, v tem predlogu dobro komisija prevzela in uh, vključila tisto, kar smo mi v preteklosti predlagali. In tudi naše stališče, ki je že uh, pripravljeno za prizadeta področja, so pozitivna ta stališča. Torej, vse skupaj ustreza našim namerom, namenom v preteklosti, torej manj birokracije, eh, varnost za, za m, mm, ljudi in izboljšanje, kar zadeva odpravljanje. Eh, upravnega bremena. Ne vem, nekatere kolegice, kolegi bodo morda to drugače ocenili, ampak mislim, da lahko zelo hitro pridemo na izvedbeno fazo. Hvala. Eh, anybody? Hvala lepa. Še kdo drug? Sim. Kar? Kolegin Šnelhard, ene ene sore. Če se navežemo na kolega Šnelharda in sicer to gradivo nam oduzema eno skrb. Mislim, da smo videli, da na prvi pogled nikakor ne gre za zmanjševanje birokracije. Morda bi se tukaj dalo še kaj narediti. Vse podlage so po mojem tako dobre, kot se jih da v praksi izvajati. In tukaj vidim, da so še nekatera področja, kjer se mi zdi, da bi še bilo potrebno zadeve nekoliko izpiliti. Sicer pa se pridružujem prejšnjemu govorniku, mislim, da je to dober dokument in da bomo s tem dosegli naš cilj, da zaščitimo naše prebivalce tem mislim, da smo naredili korak bliže k temu. Hvala. Hvala lepa. Še kdo, če ne, bom sam izkoristil to priložnost in vam postavil vprašanje, kajti sam sem aktivist za pravice živali in ko sem bral to besedilo, nisem našel določenih odgovorov. Eh, medvedje in volkovi iz Baltika in skandinavskih držav. Ali bodo tudi ti vključeni med eh, izjeme, ki so za eh, ki so eh, za eh, mrhovinarje eh, in eh, ali se bo to uporabljalo tudi za eh, hranilne postaje. Hvala lepa, gospod predsedojoči, za to možnost, da lahko odgovorim na to vprašanje. Zahvaljujem se tudi gospe Karenbach in gospodu Schnellharto za so podporo za naše delo. Nekaj podrobnejših odgovorov, kolikor jih je pač v moji moči. Tim Gumbel bo mogoče z, z, z vašim dovoljenjem še dopolnil moje odgovore. Kar zadeva končne točke. Kakšna je trenutna situacija? Naj ponovim. Določili bomo Eh, končne točke za biodizel, za hrano za eh, domače živali, za eh, krmo in pa tudi za biokemične proizvode. Kemična industrija je predložila komisiji nekaj znanstvenih dokazov in po teh dokazih lahko sklepamo, da bodo njihovi proizvodi iz teh proizvodov iz teh stranskih proizvodov varni. Čeprav se bodo kdaj uporabljala tudi tkiva, ki so bila ocenjena za BSE kot začetna sorovina. Preden se bodo končne točke določile. Bo pa komisija seveda eh, upoštevala eh, rezultate posvetovanj z državami članicami. Z EFSO se bomo tudi posvetovali. EFSO dejansko že sprašujemo za nasvete in EFSA bo te odgovore dala v začetku leta 2011. Kar pa zadeva majhne količine. Trenutno razpravljamo z deležniki in državami članicami o 50 kg na teden. To je dosti manj kot pa 500 kg. In kar zadeva možnost krmljenja volkov in medvedov, ne pa samo ptic mrhovinark, ja, da to bo mogoče eh, in sicer na posebnih hranilnicah, eh, pa tudi izven njih, izven teh eh, hranilnih postaj. In potem želim, da kolega Tim Gumbalt odgovori na zadnjo vprašanje, kajte zdi se mi, da nisem odgovoril na vprašanje gospoda Šnelharta. Vsaj na vsa njegova vprašanja. Ja, hvala lepa. Prosim, Tim. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Kar zadeva vprašanje v zvezi z obrati za bioplin in pa uporabo eh, ostankov iz prehrambnega trakta oziroma prebavnega trakta, potrjuje, eh, potrjujemo, da bo mogoče to uporabljati za gnojila. Trenutno razpravljamo o standardih, ki se bodo uporabljali za predelavo In za preoblikovanje obratov v obrate za bioplin. V zadnjih letih so države članice razvije svoje nacionalne standarde. Če bo ocena tveganja dokazala, da je postopek varen, potem bo mogoče eh, takšne ostanke iz eh, prebavnega trakta tudi uporabiti. Taki proizvodi pa se običajno tudi prodajajo drugim državam članicam oziroma države članice trgujejo z njimi in obstajajo določene skrbi, da eh, ocena tveganja, ki jo napravi ena država članica, ni enaka oceni eh, tveganja, ki jo upravi druga država članica v zvezi z uporabo teh proizvodov na zemlji. Oziroma, na ja, Ampak upamo, da bo do eh, rešitve tudi spremljive za deležnike. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo ponovno gospodu Šnirhartu. Sam sem nekoliko negotov, ampak imeli smo velik problem zlasti pri obratih za bioplin, da smo pravzaprav sklenili točno nasprotno od tistega, o čemer smo se pogovarjali. In sicer, da se odpadki iz teh obratov ovrednotijo kot odpadki in tu nastopi potem velik problem. Sam sem takrat zaprosil, da bi se ta problem razrešil. Mi smo takrat z večino pač tako odločili. Ni rečeno, da je vedno vse prav, če tudi je za to odločitvijo večina. Vidim pa, da tu prihaja do določenega konflikta. Ne vem točno, ali je to sedaj razrešeno, potem kar smo slišali, bi dejal, da je, ampak morda mi to lahko prosim še enkrat potrdite. Ja, hvala lepa še enkrat dajem besedo komisijo, kateri od vaju želi odgovoriti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Problem se rešuje na naši strani. Vedeti moramo, da ne glede na to, katero umetno gnojilo uporabljamo za gnojenje, v vsakem primeru obstajajo uh, Eh, okoljska pravila, ki urejajo uporabo teh gnojil. In ta pravni akt teh pravil ne spreminja, eh, ki, izhaja, eh, ki izhajajo iz člena o zdravju v pogodbi. To so pravila, ki so povezana z vplivo na podtalnico in potem pravila, ki govorijo vplivo na, na, na tla. Eh, vendar pa to ni del te naše pobudbe in eh, v naši, eh, v naši zakonodaj bomo bom uredili uporabo teh ostankov. Hvala lepa. Vidim, da nihče več ne želi beseda in to je bila zadnja točka današnjega dnevnega reda. Naj vam še enkrat povem, da, stan, da se stane koordinatorjev odpade. Prosim vas, da prijete jutri točno ob devetih, ker imamo veliko pomembnih glasovanj in prosim, bodite tu. Eh, ob deveti. Hvala.